tako da sedaj zaključujem zasedanje in se zahvaljujem vsem prisotnim, kakor tudi komisarju in predsedujoči se zahvaljuje tudi tolmačem. Lahko noč. Uživajte, če greste na večerjo, pravijo, da je potrebno Eh, da je potrebno eh, torej zajtrkovati sam, eh, biti na kosilu.